<clears throat> Dzień dobry, witam koleżanki i koledzy, kolegów. Dobar dan, vse lepo pozdravljam. Zasedanje je s tem odprto, se začenja. Prva točka na današnjem dnevnem redu pa je skupna razprava o proračunu za leto 2020.